Zapisnik včerajšnje seje je na voljo, enako velja za sprejeta poročila oziroma besedila. Imate kakšen komentar? Če ne, potem je zapisnik sprejet. Zdaj pa se bomo lotili prve popodanske točke na dnevnem redu. Gre za poročilo gospe Ris o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje. Dokaj subjektu. Poročevalki pa kar predajam besedo, gospa Ris, izvolite. Monsieur. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Malce sem si še urejala papirje. Podpredsednik eh, komisije, gospod Timmermans, komisar Vela. Danes bi se malce vrnila nazaj v čas. Tisti, ki ste bili takrat eh, z menoj v tej dvorani v noči z 18. na 19. december smo imeli trialog. Sama sem v parlamentu že 20 let in ta trialog je bil trialog, ko je Evropska unija rekla ne plastičnim proizvodom. 12 ur in pol smo se pogajali in sprejeli najbolj ambiciozno zakonodajo na tem področju. Želeli smo dati zgled, nismo imeli druge možnosti, kot da prevzamemo vodilno vlogo v tej bitki. Sama sem več kot desetkrat nastopila na plenarnem zasedanju v okviru odborov na javnih predstavitev. Predstavila sem številke, tragično situacijo, v kateri se nahajajo tako naši oceani kot tudi mi. Plastika onesnažuje morje in oceane, ubija živali v oceanih in na vse zadnje plastika pride tudi na naše krožnike. Sedem 80 odstotkov pomorskih odpadkov predstavljajo naprimer tudi plastični odpadki v okviru ribolovne opreme. V času avstrijskega predsedovanja smo večkrat govorili o tem, da bi morali razširiti seznam plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. Te bi morali prepovedati leta 2021, to je praktično čez noč potem so tu še plastični krožniki, potem paličice, na katere se pripnajo baloni, potem so tu še higijenske paličice za čiščenje ušes, potem so tu tudi plastični lončki, tudi stiroporevi lončki. Vse to je na tem seznamu. Svet je precej okleval, zato je bilo zelo težko uvesti tudi načelo razširjene odgovornosti proizvajalca. Gre torej za načelo onesnaževalec plača in to načelo je zdaj v samem središču naše zakonodaje. Proizvajalci tobaka, če naštejem samo njih, morajo zdaj financirati zbiranje in recikliranje čikov in sicer od januarja 2023 naprej. To je leto